davčni politiki, najprej izjava komisije in potem sledi letno davčno poročilo. Besedo dobi poročevalka Eva Kajli za 4 minute. V naših vrstah pa pozdravljam tudi podpredsednika Moskovičja kot predstavnika komisije. Izvolite, gospa Kajli. Hvala lepa predsedujoči gospod komisar, kolegice in kolegi. Eden eh, večjih izzivov tega letnega dačnega poročila je eh, bil, da uberemo bolj političen pogled na to tematiko, namesto da sledimo standardnemu scenariju. Primer LuxLeaks v času priprave tega poročila je samo še potrdil naše mnenje in zahteva politični odziv. Evropski parlament je moral obrati politična stališče s tem v zvezi in se ne sme delati, kot da se nič ni zgodilo. Zato je to letno davčno poročilo standardni eh, način ukrepanja odbora Ekon v Evropskem parlamentu na tem področju. Stališča eh, poslancev so izražene v številnih amandmajih in eh, vsi pozivajo k jasnim političnim sporočilom. Veliko predlogov je bilo, predvsem lahko povdarimo osredotočenje se na vprašanja vezana na zahtevo po socialni pravičnosti v davčni politiki. Veliko govora je bilo o obdavčitvi kapitala, o tudi obdavčitvi obresti, eh, dividend in drugih donosov iz vrednostnih papirjev in pa v, tudi, kar zadeva uporabo finančnih inštrumentov za izogibanje davkom. Davek na finančne transakcije prav tako ostaja zelo popularna tema in številni kolegi so podali predloge o tem, kako bi lahko okrepili in razširili uporabo tega davka, bodi si z namenom eh, polnjenja proračuna EU ali sklada za podnebne spremembe ali celo Evropskega sklada za strateške investicije. Ta razprava je izkazala tudi ustrajno mm, skrb Evropskega parlamenta o obdavčitvi gospodarskih družb, še posebej, ko gre za skupno konsolidirano eh, korporativno davčno osnovo. Mm, potem eh, je bilo veliko predlogov vezanih tudi z minimalno stopnjo obdavčitve veliko govore je bilo tudi o mm, davkih napram konkurenčnosti evropskih podjetij in pa tudi obdočitvi MSP-jev. Evropski parlament ostaja razdeljen med tiste, ki eh, podpirajo koordinacijo in tiste, ki želijo harmonizacijo. Kot kaže ta zgodbi Swisslix in Luxlix, eh, koordinacija ni uspešna in zato številni kolegi poudarjajo potrebo po več harmonizacije davčnih eh, predpisov za uporabo evropskega semestra in tudi drugih predpisov načinov zagotavljanja dostopa do sredstev za poštene davkoplačevalce. Evropski parlament, kot je bilo eh, rečeno v iskanju kompromisov, želi odgovorno stališče. Želimo se uspešno boriti proti tako imenovanemu agresivnemu davčnemu načrtovanju, izogibanju davkov in eh, utaji davkov, prav tako želimo odpraviti davčne razlike. Eh, razumemo tudi potrebo po nujnem izboljšanem sistemu davčnega upravljanja, ki krepi konkurenčnost eh, podjetništva in podpira eh, MSP-je. Potrebno je tudi bolje razumeti po socialne posledice davčnih eh, politik, še posebej za tiste, ki so ekonomsko v šipkejšem položaju. Gre tudi tu za nabor ukrepov, kot so definicija davčnih oaz, sankcije za davčnih obsojene za davčne utaje, potem FTT in eh, prenos davčnih bremen iz eh, stroškov dela na druge stroške. Pomembno je bilo tudi vprašanje izmenjave informacij in netransparentni sporazumi med državami, članicami in multinacionalkami. V luči nedavnih eh, dogodkov in javne skrbi za to področje, je ključnega pomena, da Evropski parlament izkaže odločno držo proti netransparentnim praksam, ki zmanjšujejo pravno varnost in gotovost eh, za eh, davkoplačevalce in ki izkrivljajo konkurenčnost. Prav tako je pomembno, da več storimo za preprečevanje izogibanja davkom in, in uh, eh, utaja davkov in izmenjava informacij ne more več biti zavrnjena na podlagi neustreznega razkritja informacij ali na eh, podlagi eh, poklicnih, eh, strokovnih ali industrijskih tajen, ampak ne moremo zaenkrat še imeti jasnih zaključkov glede tistih, ki ne sledijo tem priporočilom. Letno davčno poročilo je torej jasno, jedrnato in konkretno in določa, osnovo za ustrezno, relevantno, pravočasno, transparentno, družbeno odgovorno in podjetjem prijazno davčno politiko Evropske unije. Hvala lepa. Kiley, Hvala, gospa Kajli. Se opravičujem, ampak dobili ste nekaj dodatnega časa, žal pa izredno zamujamo, tako da moramo biti kar se da strogi glede časa. Besedo pa takoj predajam komisarju Moskoviču. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Hvala za to priložnost, da se pogovorimo o davčni politiki v Evropi. To letno poročilo, eh, letno davčno poročilo, vključuje diagnozo, s katero se uporno strinjam. Panorama eh, davkov in davkoplačevalcev je zelo neučinkovita pravila v državah članicah in raznolikost teh pravil predstavlja temeljne probleme za Evropsko unijo. Kot prvo, davčna pravila se prepogosto eh, pomenijo, da prihaja do segmentacije naših trgov in to pomeni, da to predstavlja oviro za rast. Kot drugo, davčni organi so vedno manj sposobni eh, pravilno in ustrezno pobirati eh, davke tudi zaradi agresivnih eh, davčnih eh, načrtovanj, katerih namen je izkoriščati neskladnosti med različnimi davčnimi sistemi. In eh, to tudi pomeni, da državčance med seboj preveč konkurirajo, da bi privabile najbolj mobilne davkoplačevalce. Gre za sistem, ki najbolj služi tistim najbolj močnim, to je sistem, ki ni več vzdržen in Pomembno je, da se zavedamo, da je to bistvo družbene pogodbe med državljani in javnimi organi. Smo torej v kritični situaciji, ki zahteva čim prejšnje in vsebinsko ukrepanje. Moji cilji so enaki vašim. Kot prvo je potrebno ponovno vzpostaviti davčno pravičnost v Evropski uniji, vzpostaviti moramo resničen notranji eh, davčni trg, transparenten, predvidljiv trg, da bodo podjetja lahko investirala in da bodo potrošniki eh, ponovno dobili zaupanje. Prav tako mora to postati politična prioriteta Unije, pa naj gre za no, notranji digitalni trg, o katerem je bilo danes govora, ali za energetsko unijo. Rešitve obstajajo, nekatere že poznamo in to dolga leta. Njihova izvedba zahteva angažiranost vseh, v prvi vrsti angažiranost eh, večine držav članic, ki bodo imele zadnjo besedo pri tem in ki se morajo dogovoriti glede ambicioznih eh, načrtov. Jean-Claude Juncker je boj proti goljofijam in davčnim odtajam opredelil kot ključno prioritete te eh, komisije. Evropska komisija, kot veste, je sprejela že nekaj ključnih ukrepov za zagotavljanje davčne transparentnosti v Uniji eh, z v prvi vrsti predlogom direktive z področja izmenjave informacij o davčnih odpisih in tudi o davčnih eh, odločbah. Na ta način bomo pospeševali tudi transparentnost, da bo Evropska unija vodilna mm, z vidika davčne transparentnosti v svetu. V letnem davčnem poročilu tudi uporečno pravite, da je potrebno na vse sektorje razširiti Eh, enako obravnavo in tudi objaviti posebne davčne režime po posameznih državah. Eh, to smo pravni sprejeti skupaj s parlamentom. Nismo še sprejeli odločitev o najboljšem načinu postopanja, to bo zahtevalo bolj poglobljeno analizo, ampak eh, pomembno je, da ukrepamo in da delamo kar se da aktivno, da bomo čim prej sprejeli enotno rešitev. Načelo kraja obdavčitve dobička to je ključnega pomena za Evropsko unijo, saj imamo enotno eh, valuto in eh, notranji trg z 28 različnimi davčnimi sistemi. Ima svoja pravila, svoje prioritete, svoje cilje in Evropska unija eh, se lahko nasloni na zelo koristno delo, ki ga je že upravil OECD, ne moremo pa izključno vsega utemeljiti na tem. Program dela komisije za leto 2015 predvideva, da bomo v luči razvoja na globalni ravni predstavili tudi načrt razvoja davčne politike, kjer bodo dobički obdavčeni tam, kjer je ustvarjena dodana vrednost. Ta akcijski načrt bo omogočil tudi, da ponovno sprožimo razpravo o projektu CTTB, katerega namen je da se vzpostavi enotna davčna osnova za obdavčitev podjetij, ki poslujejo širom Evrope. Na ta način bomo postali ne le bolj konkurenčni, ampak bomo tudi omejili možnost davčnih manipulacij, kar je ključnega pomena. To pomeni tudi, da bo potrebno sprejeti kratkoročne ukrepe, zato da bomo v Uniji lahko uveljavljali dogovore na globalni ravni, predvsem v okviru G20. Pomembno je, da v drugi fazi torej sprememo te predloge, mislim, da še pred poletjem. Pripičan sem, da bo delo vaših dveh predstavnih odborov tudi pozitivno prispevalo k tej tematiki. Zdaj pa dve tematiki. Najprej je davek na finančne transakcije. Pomembna je vzpostavitev ambicioznega okvira za davek na finančne transakcije. In tu se komisija strinja s parlamentom, kot je dejal tudi gospod Junker v svojih predvičnih usmeritvah, pomembno je, da razširimo davčno osnovo in da zmanjšamo tudi obdavčitev dela. Veseli me, da je zadnji svet Ekofin januarja izkazal pripravljenost na vzpostavitev evropskega okvira za harmoniziran nacionalni davek na finančne transakcije eh, za leto 2017. Države članice so prav tako dejali, da naj bi nacionalni davek davek na finančne transakcije temeljil na kar se da eh, široki davčni osnovi za nizkimi stopnjami, upoštevajoč vpliv na realno gospodarstvo. Službe komisije so vedno zagotavljali in bodo zagotavljali tehnično podporo državam članicam, da te lahko čim prej dosežejo eh, dogovor v duhu kompromisa in ob spoštovanju temeljih načel predloga komisije. Kar pa zadeva posredno obdavčitev, naj povdarim, da bo komisija še tekom tega mandata predstavila vrsto reform sistema DDV, da se zmanjša upravno breme, eh, predvsem z namenom sprejetja dokončnega režima DDV. Komisija je in bo eh, podpirala globalen eh, pristop na mesto ad hoc pristopov v posameznih sektorjih, saj bi to lahko prevedlo do neskladnih rešitev, vemo, kaj to pomeni to na koncu pomeni nobene rešitve. In enako velja tudi za stopnje DDV. Hvala gospe Kajli za odlično poročilo. Na voljo sem eh, temu parlamentu, da bomo lahko skupaj naredili korak naprej pri tej ključni tematiki, tudi s posebnim odborom za vprašanje davkov bomo imeli izmenjavo mnen v duhu transparentnosti in sodelovanja. Thank you, Hvala, komisar. Zdaj pa za minuto in pol. Gospod Stolojan. Hvala lepa. Najprej želim pozdraviti novo pobudo Evropske komisije, svežen davčne preglednosti in transparentnosti. Avtomatična izmenjava informacij med državami članicami glede davčnih odločitev pravzaprav odgovarja potrebam naših državljanov, ki si želijo enostavne in preproste rešitve. Namreč obdavčitev m, mm, se mora zgoditi tam, kjer se dobiček ustvari. Zato dobička ne sme biti možno prenašati v druge države individualno ali pa zaradi ustvarjalnih računovodskih praks. Imamo tudi nov akcijski načrt komisije, ki ga pozdravljamo in z veseljem pričakujem ta načrt komisije, tudi glede davčnih goljufin v taj. Zahvaljujem se tudi gospe Kajli za njeno poročilo. Podobno kot drugi kolegi, s katerimi sem zelo dobro sodeloval pri tem poročilu. Želim dati predlog glede zelo pomembne ideje. Samo z zelo tesnim sodelovanjem med državami članicami in tretjimi državami bomo ustrezno napredovali, resnično napredovali v boju proti davčnim utajam in goljufijam in tudi pri prenosu dobičkov v druge države. Kot veste, kolegi zamujamo že za več kot pol ure. In zato bi dala predlog, da ne sprejemamo modrih kartonov, ker vidim, da kar nekaj ljudi namerava izkoristiti to možnost. Zato predlagam, da gremo kar naprej. Za dve minuti, gospa Ferreira, izvolite. Gospod komisar, V moji domovini, na portugalskem in v mnogih drugih državah, majhna podjetja imajo težave ne samo pri pridobivanju sredstva, ampak morajo plačevati 23 odstotne davke na dobiček. Potem pa imamo IKEA, Amazon, Starbucks, ki so si izposlovale dogovore in plačujejo samo en odstotek na svoj dobiček. Drug primer. Pri nas ne dobimo dovolj davčnih prihodkov, da bi pokrili stroške izobraževanja, oskrbe starejšim. Lahko se zgodi, da bomo morali plačati kar 9 odstotkov eh, našega BDP-ja v obliki kazni in večina tistih držav, ki lahko največ prispeva, se je odločila, da bodo svoj sedež raje premaknili na Nizozemsko ali v Luksemburg, zato da bi izkoristili davčne ugodnosti, ki jih tam lahko izkoristijo. Gre torej za davčni dumping med državami. In uh, vidimo, da se to dogaja na istem trgu. To je nespremljivo. Nova pravila komisije zdaj pomenijo obvezno izmenjavo tudi glede davčne optimizacije. To je korak v pravo smer in gospodu Monskovičju se zahvaljujem, ampak to je še vedno premalo, veliko več je še ukrepov, ki jih moramo narediti v boju proti davčnim oazam, zagotoviti ustrezno davčno osnovo za podjetja in naši državljani od nas zahtevajo, da smo odločni pri napredovanju na tem področju. Evropski parlament je odločen, da uvedemo ta nov pristop in resnično upamo, da bomo tudi dobili podporo civilne družbe. Upamo tudi, da bomo imeli enako podporo tudi v svetu. Državljani namreč zahtevajo te ukrepe. Gospod Kužmjuk. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, poleg dejstva, da imamo v EU določene harmonizirane davke, kot sta e, DDV in e, trošarine in določene neharmonizirane, kot so dohodnina, e, imamo vendarle opravka z zelo negativnimi pojavi. Rad bi opozoril na dvoje. DDV in izgube iz naslova DDV v številnih državah znašajo več kot 10 milijard evrov in rastejo vsako leto. Vse več je tako imenovanih davčnih vrtiljakov, eh, kjer se zgolj množijo prodajne transakcije med podjetji različnih držav, ne da bi de facto prišlo do transakcij in eh, na ta način se izogibajo plačevanju DDV. Vse pogosteje države članice tudi ne želijo obratnega eh, davčnega bremena, kar pa seveda postavlja na glavo oziroma obrnjene davčne obveznosti, kar pa postavlja na glavo celoten sistem veliki koncerni eh, izkoriščajo eh, različne davčne sisteme, tudi s sodelovanjem Luksemburške davčne eh, uprave. Mi smo izgubili več milijard evrov iz tega naslova in upam, da bo prišlo do nadaljne harmonizacije. Predsednica prekinja. Oprostite, ampak očitno je podpredsednik tisti, ki mu je najtežje, ker mora zahtevati, da spoštujete časovni okvir. Ne bom izgubljala časa, zato takoj dajem besedo gospe Van Nivenhuizen za dve minuti. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, spoštovani komisar, pred nekaj leti sem bila še mnenja, da so vsi tisti, ki jih zanima davčna politika, dolgočasni, da jih zanima taka tema. Ampak zdaj vidim, da so zadeve postale veliko bolj zanimive tudi skozi luks liksa in sedaj ima veliko ljudi občutek, da plačujejo veliko več. To velja tudi za mala podjetja ki plačujejo veliko več kot velike multinacionalke. Zato mislim, da moramo zasteve, zadeve postaviti na svoje mesto. Potrebujemo tudi potrebne definicije, o katerih se moramo dogovoriti. Potem davčne utaje, optimizacija, goljufije, vse to, kaj so. Davčne oaze, kaj razumemo pod temi pojmi? Tu se moramo dogovoriti za to, da bomo vsi govorili isti jezik. Komisija si želi več transparentnosti, seveda smo za. Vedeti pa moramo, da je to nekaj nujnega. Eno vprašanje imam za komisijo. Vsi vemo, da je to zelo obsežen problem, ki ni omejen zgolj na Evropo. Zato je vprašanje, ali se pogovarjate tudi z drugimi velikimi silami. Hvala lepa. Mislim, da sem se s tem držala svojega časa. Hvala lepa za ta prispevek. Zdaj pa za minuto in pol, gospa Matijaš. Hvala lepa. Najmanj, kar lahko rečemo o sedanji davčni politiki, je, da je neučinkovita in nepoštena. V zadnjih nekaj letih in zlasti od nastopa finančne krize smo videli, da je ogromno davčne konkurence in videli smo tudi, da so velika podjetja plačevala nizke davke. Zdaj govorimo o konsolidaciji proračunov in smo presenečeni, ko vidimo, visoke davke, na potrošnjo, na delo. Vidimo pa, da za velika podjetja ne veljajo enaka pravila. To je uničujoče zlasti za obrobna območja. Bogata podjetja postajajo še bogatejša, neenakost se povečuje. To je škandalozna uporaba zakonodaje. Veliko je goljufi. Lux Lix je samo vrh ledene gore. Komisija je jasno povedala, da evropski državljani izgubijo bilijon vsako leto zaradi davčnih utaj in goljufi in vidimo, da se povečuje nepravičnost. 19 največjih multinacionalk na portugalskem je preselilo svoj sedež na nizozemsko ali v Luksemburg, zato da jim ni treba plačevati davka. Zato svežen o davčni preglednosti ne prinaša nobenih novih ukrepov to so ukrepi, ki obstajajo že iz leta 1977, ki pa se niso izvajali, gre za izmenjavo informacij med davčnimi organi. Ampak to je potrebno zdaj objaviti. Hvala lepa. Madam. Gospa Scott, Kato za tri minute. V preteklih letih so davki postali zelo zanimivi. Multinacionalke so poiskale zelo ustvarjalne načine, kako ne plačevati davkov in zato vidimo, da se je izpraznila državna blagajna in zato države niso mogle zadostiti vsem potrebam državljanom. Zdaj smo prišli do faze, ko je ključno za zaščito naše civilizirane družbe, da se lotimo vprašanja agresivnega davčnega načrtovanja in izogibanja davkom. To tudi ogroža naš notranji trg. Multinacionalke so organizirale posle o prenosu dobičkov, to nikoli ne bi bilo možno znotraj lokalnih skupnosti. Kot glas lokalnih podjetij zahtevamo zeleni, da vključimo tudi zahtevo po poštenem obdavčevanju v EU, zato da bi zagotovili pošteno konkurenco med multinacionalkami in majhnimi podjetji. Ko smo lani izvedeli o škandaloznih poslih, o katerih se je dogovoril gospod Juncker, je bil dan tudi predlog po tem, da bi odstopila celotna komisija. Naše stališče je bilo, da bi morala komisija dobiti priložnost, da razreši to vprašanje. In takrat smo rekli Junkerju, naj ukrepa ali odide. Lani smo, oziroma prejšnji teden, smo dobili predloge komisije in bili globoko razočarani. Predlogi za izmenjavo informacij so nujni. S tem bo tudi komisija udejanila to, kar je že bilo odgovorjeno v 70-ih letih. Če bi se to dogajalo, če bi se zakonodaja izvajala, potem bi tudi ne bilo tajnih poslov. To je pa samo eden od ukrepov za izboljšanje preglednosti. Zato pozdravljam mnoge močne izjave glede reševanja izogibanja davkom in davčne konkurence, zlasti večkratni pozivi po skupni obvezni davčni osnovi. Prav tako pozdravljam ustanovitev davčnega odbora, ki se bo ukvarjal s temi zadevami, ampak kot članica zelenih sem bila globoko razočarana, da letos, ko bomo imeli tudi pogajanja v Parizu, je bil zavrnen naš amandma glede izjem za letalsko industrijo, glede subvencij za fosilna goriva in tako dalje. Vsi se spomnimo tega, da želimo spodbujati družbo, v kateri bodo naši potomci lahko prispevali k pravični družbi. Hvala lepa, gospod Zani. Hvala lepa. Rečeno je bilo, da bo po škandalu LuxLeaks treba nekaj narediti da se bo komisija angažirala, da bi se borila proti davčnim utajam in goljufijam. To smo vsi vedeli. Predsednik Juncker kot velik strokovnjak z leti prakse v Luksemburgu je zajamčil, da se bo sam angažiral v boju proti tem pojavom, ki ne samo škodijo državam članicam, ampak izpodkopavajo koncept EU, ki se tudi tu kaže kot unija, v katerih skušajo države prevladati ena nad drugo s takimi ali drugačnimi sredstvi. Pričakovali bi predvsej drugačne ukrepe, kot jih je predlagal komisar Moskoviči. Še naprej se ignorira bistvo vprašanja, to pa je, da so ti sistemi dejansko nezakoniti. Tukaj gre za to, da se ne moremo omejiti zgolj na izmenjavo informacij in izključiti vse državljane, ki ne morejo dostopati do informacij. To ni tisto, kar potrebujemo. Temeljno vprašanje je eno, če se ne bodo spremenila pravila in bodo te prakse še naprej zakonite, se situacija nikoli ne bo spremenila. Do neskončnosti se bomo pogovarjali o večji ali manjši transparentnosti, ne da bi sploh kaj rešili. Zato se skupaj z 500 evropskimi državljani sprašujem, ali res obstaja politična volja, da bi rešili to anomalijo. Zakaj govorimo o solidarni Evropi, če pa dopuščamo take prakse? Hvala lepa za eno minuto. Gospod Korvin Mike. <clears throat> Eh, Gospa predsedujoča, geslo Evropske unije je raznolikost. Ampak pri vsaki zadevi hočemo stvari poenotiti. Kolegica iz Portugalske se pritožuje, da ljudje bežijo na nizozemsko, pa naj znižajo davke, pa bo polovica Holandije prišla na Portugalsko. Preprosto. Dejstvo je, da je treba države in vlade prisiliti v to, da konkurirajo med seboj, da privabljajo podjetja, državljane, podjetnike. Ampak vidim, da tu v dvorani dominira totalitarno uh, gledišče, da mora biti vse poenoteno. In jasno, da je potrebno Evropsko unijo uničiti. Uh. Sorry, colleagues, please. Prosite, kolegi, nadaljujemo z razpa, razpravo za minuto in pol. Gospod Balc. Hvala. Pozdravljamo to, da je Evropska komisija naredila prve korake v boju proti izogibanju in utajam davkov. Ti koraki so bili potrebni, niso pa zadostni. Nujno je, da Zagotovimo avtomatično izmenjavo podatkov. Države članice ne smejo več imeti izgovorov. Zato mora biti taka izmenjava redna in preverljiva. Nujno je tudi, da izvajamo pravila OECD-ja in da ustvarimo za to ustrezne pogoje. Prav in nujno je, da komisija pri uvedbi skupne davčne osnove ukrepa in ponovno zažene zakonodajni proces. Prav in nujno je, da komisija preveri delovanje skupine eh, za etični kodeks. Prav tako je potrebno zagotoviti razpoložljivost informacij multinacionalk. Ni pa nujno, da povečujemo za vsa podjetja birokracijo. Govorimo o realnem gospodarstvu, ki ga postavljamo v prvo vrsto v tej ofenzivi za doseganje rasti in delovnih mest. Za pretirano zahtevo po poročanju bomo vse uničili in ravno zato moramo razmišljati tudi o sorazmernosti, ki jo moramo imeti v mislih. Zato uvajanje ukrepov zaradi ukrepov samih pri nas ne bo deležno podpore. Uh, Hvala lepa, gospod Cimon, za dve minuti. Gospa predsedojoča, nelegitimne, ne pa nelegalne prakse so nekaj, kar smo trpeli predolgo ampak državljanke in državljani nismo vedeli za to. Potem pa so pred meseci prišle na dan stvari v zvezi z LuxLeaksom in državljani so se začeli spraševati, zakaj lahko multinacionalke izposlujejo boljše pogoje, medtem ko oni pridno plačujejo svoje davke. Če hočemo to spremeniti, če hočemo nelegitimne stvari spremeniti, potrebujemo preglednost in zato je pobuda komisije prvi korak v to smer. Potrpežljivo gledanje v stran ni več sprejemljivo, če hočemo uvesti obvezujoče ukrepe, vendar pa tudi v preteklosti smo že imeli zaveze, zato moramo poskrbeti, da bodo v prihodnje kršitve tudi sankcioniranje. Samo, če bodo posledice, ki se jih bodo podjetja bala, bodo države članice tu v celoti izpolnjevale svoje zahteve. Prav je, da komisija zdaj predlaga centralni register, v katerem se bodo beležile davčne obveznosti, vendar pa je nujno, da bomo tam zabeležili vse kršitve in ta register mora biti na voljo ne samo državam članicam Evropske unije, pač pa mora biti ta registr dostopen tudi javnosti. Tak registr davkov mora biti javen. Prav tako moramo pozdraviti, če si komisija za juni prizadeva za predloge za enotno davčno osnovo. Tu pa bi rad vprašal, kaj bomo še naredili poleg tega, kje bodo plačevali davke. Država po državi moramo iti in dejansko moramo zato poskrbeti za to, da v prihodnje teh nezakonitih praks ne bo več. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Rozati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Izogibanje davkom za na pol legalnimi in nelegalnimi metodami naše proračune stane veliko denarja. Zato pozdravljam komisijo in eh, njen predlog, ki mislim, da je prvi korak v tej eh, smeri, in sicer v smeri medsebojne izmenjave informacij o davčnih odločbah. Prav tako se zahvaljujem poročevalki Kajli za pripravo zelo uravnoteženega mnenja oziroma poročila. Je pa tu ena sporna zadeva o kateri bi rad spregovoril. V odstavku 25 poslanka predlaga, da bi Evropska komisija premislila o uvedbi minimalnih eh, stopen obdavčitve dobička gospodarskih družb in eh, sicer z namenom odprave škodljive davčne konkurence med državami. To se mi zdi slaba rešitev iz dveh razlogov. Kot prvo, države članice so na različnih ravneh gospodarskega razvoja. Nekatere lahko ponuja zelo dobre pogoje za poslovanje podjetij, spet druge ne, pa naj gre za infrastrukturo ali za upravne strukture. Zato ni smiselno določiti minimalne davčne stopnje iz preprostega razloga, da določene države preprosto niso možne zagotavljati to vrstnih storitev in uslug podjetjem. To je politična odločitev, odvisno pač od tega, katera stranka zmaga, ta odloča o davčni politiki in mislim, da ne moremo posegati v ta demokratični proces. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol. Gospa Doc. Hvala, kolegi. Spominjam se, da smo pred eh, petimi meseci sedeli tukaj in se pogovarjali o skandalu Wikileaks oziroma LuxLeaks. In uh, potem smo se pogovarjali o SwissLeaks in veselim je, da imamo sedaj prvi odziv komisije. Pozdravljam ukrepe, ki jih je komisija um, predlagala, vendar pa potrebujemo več ukrepov, če res želimo izpolniti pričakovanja naših državljanov. Res me je skrbelo, da je bilo poročilo komisije zelo mlačno v zvezi z poročili po posameznih državah. Parlament je to zelo podpiral, ta ukrep, in upam, da nam bo komisija dovolila, da bomo nadaljevali s tem delom. Tako bo tudi jaz, javno več podpore eh, da čim prej napredujemo z poročilih po posameznih državah. Imamo dokaze, da ta poročila ne prinašajo negativnih posledic za industrijo in bančništvo. Imamo pa pozitiven vpliv na mala in srednje velika podjetja, ki trenutno ne igrajo v isti ligi z velikimi. In upam, da bo komisija podprla to nujno potrebo po poročilih po državah in da bo podprla tudi druge okrepe, o katerih smo se pogovarjali, ne le CCCTB, ampak tudi črn seznam eh, tistih, ki izkoriščajo davčne oaze. Hvala lepa. Hvala sedaj pa za eno minuto gospod Vanden Kendelare. Predsedujoča, gospe in gospodje, davčna konkurenca je eh, čisto človeška, ampak ali res lahko govorimo o davčni konkurenčnosti? Potrebujemo pravila, ki so jasne in ki veljajo za vse. In treba je tudi upoštevati te davčne odločbe želim si jasna pravila in tudi enake vrednote. Zato moramo napasti ta LuxLeaks in tudi uh, sprožiti ustrezne ukrepe. Davčna podlaga za uh, obdavčitev podjetij je pomembna. Konkurenca med državami članicami je še vedno pomembna, ravno kar se tiče tudi uh, stroškov, ampak vse mora biti pa odkrito. Vemo, kje so šibke točke tega dosije in želim uh, pod podpreti komisijo in tudi šefi vlad bojo morali svoje povedati. In želim si Evropo, ki bo ukrepala. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Langen. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Razprava o letnem poru, davčnem poročilu. Tokrat ni neka rutina. Zadnjih 20 let smo vedno znova zahtevali uh, transparentnost proti uh, davčnemu dumpingu, nič pa se ni zgodilo. Komisija je spala. Šele dogodki preteklih mesecev so pokazali, kako nujno je to. In zato posebej pozdravljam trenutne korake, kajti vprašanje davčnega izogibanja in davčne utaje je doseglo tako obseg, da tu ni več tolerance strani poštenih davkoplačevalcev. Govorimo o stotine velikih podjetij in tudi ogromno malih in srednje velikih podjetij. In če vidimo, da ocenjujemo davčne utaje v višini enega biliona evrov letno, potem moramo res okrepati. In doslej so bile države članice tiste, ki niso ustrezne, izvedlo strezne harmonizacije s pomočjo komisije. Ne gre za harmonizacijo na visoki ravni, ampak gre za strategijo proti davčnemu dumpingu in izogibanju davkom v skladu z členi 101 in 100, do 109 um, pogodbe Evropske unije, ki ne dovoljujeta nelojalne konkurence. Hvala. Hvala lepa za eno minuto, gospod Hayes. Hvala lepa, pozdravljam predlog komisije preteklega tedna in pozdravljam tudi dejstvo, da napredujemo v smer avtomatične izmenjave podatkov o davkih. Evropski državljani so združeni v nasprotovanju agresivnemu davčnemu načrtovanju in zahtevajo, da podjetja plačajo pravi delež. Ne verjamem pa, da si državljani želijo popolno harmonizacijo davkov države članice morajo z neposrednimi volitvami odločati o tem v posameznih državah. Moramo pa zauzeti jasno stališče, kar se tiče velikih multinacionalk, ki uporabljajo vse možne ukrepe za to, da se izmaknejo davkom in to moramo zagotoviti. Poleg tega pa potrebujemo tudi radikalno razpravo v našem parlamentu in tudi druge, predvsem v komisiji, o učinkovitih davčnih stopnjah, kajti veliko držav članic v Evropski uniji trdijo, da imajo 30 30 odstotkov davkov, dejansko pa imajo stopnjo 8, 9 ali 10 odstotkov. In v, govoriti moramo o učinkovitih davčnih stopnjah, kajti to je pomembno, da bomo razsvetlili celo področje. Hvala lepa, sedaj smo zaključili seznam govorcev in prehajamo na um, Catch the Eye postopek. Šest, po, šestim poslancem bom dala besedo, začenši z gospodom Kaputom. Ja, danke. Uh, strinjam se s kolegom hayesom ki je izpostavil naše stališče v zvezi s to temo. popolnoma se strinjamo da je izogibanje in utaja davkov in pa tudi izmenjava um, informacije o obdavčitvi, da so to ključne, uh, ključne vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati in to podpiramo. Vendar pa so tu predlogi v zvezi s CCC. TB, ki jih ne moremo sprijeti. Številne majhne države imajo težave s tem. Mislimo, da je to diskriminantno do teh držav. Uh, In to velja tudi za davke. Zato želimo, želim izpostaviti, da ne sprejmemo tega predloga in da smo že večkrat glasovali proti njemu v preteklosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospa Flašikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Hvala lepa, gospa predsedujúca, gospod komisár davčna politika je bila dolgo spregledana v Evropski uniji, vedno je bila nekako zakrita in nikoli se ni želelo govoriti o davčni harmonizaciji. To je bilo izpostavljeno tudi danes davčna harmonizacija mora biti nekako končna odložitev. Sedaj pa moramo najti še druge ukrepe, ki bodo preprečili izogibanje davkom, da ne bo več davčnih oas, da ne bodo mogla podjetja več iskati držav, ki imajo boljše eh, pogoje, naprimer eh, zdravstveno zavarovanje pod eh, slovaškim zakonom mora vsak zaposleni plačati zdravstveno zavarovanje, pri tem, tem pa imajo podjetja potem svoje sedeže druge in plačujejo boljše davčne stopnje. In to vpliva na vse državljane v, v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tomažič izvjestiteljica ispravno prepozna. Hvala. Poročevalka priznava, da je treba za podporo malim in srednjim podjetjem uskladiti davčno zakonodajo, vendar pa ne moremo spodbujati držav članic z nespodbudnimi davčnimi politikami, ki ne razbremenijo njihovih podjetij Danes eh, govorimo tudi o izogibanju eh, plačevanju davkov in o tem, da so države zaradi svojih davčnih zakonov dobesedno nagnale svoje državljane na področje sive ekonomije. Nekatere države članice še naprej skušajo vzpostaviti spodbuden davčni sistem, ki bi spodbujal tudi ulaglatelje in te države so konkurenčne to ni njihova krivda, krivda je na strani tistih držav, ki jim to ni uspelo. Hvala za eno minuto, gospa Bilba. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam vsebino letnega poročila o davčnem sistemu, še zlasti po škandalu LuxLeaks. To je pomembno za delovanje evropskih podjetij, več usklajevanja in več možnosti, da bi davkoplačevalci prevzemali pobude, ki bi zmanjševali stroške proizvodnje in povečevali proizvodnjo, izboljševali možnosti realnega gospodarstva ter eh, sistem, ki bi pripomogel k izogibanju davčnim utajam in goljufijam. Taka ravnanja so ravnanja, ki bi morala povzročiti, da bi njihovi avtorji ne imeli več dostopa do pomoči iz javnih sredstev. In zaradi tega potrebujemo nujno in poglobljeno reformo zastarelega sistema, ki ga imamo. Potrebujemo globalen pristop Eh, do tega področja, to je to, kar vsi proevropejci pričakujemo od Evropske unije. Hvala, eno minuto, gospod Vegas. Ta razprava je himna hinavščini. Voditelji, kot je predsednik Juncker, so cela desetletja izvajali prakse davčne utaje in jih celo spodbujali in uh, zdaj se izkazujejo za zelo zaskrbljene za davčno zakonodajo. Ampak te določbe, ki jih tukaj beremo, niso za nikogar zavezujoče. Uh, In zdi se, da se tukaj ne lotevamo pravega problema. Ta namreč izhaja iz 80-ih let, ko je bil privatiziran bistven del našega gospodarstva eh, in eh, k čemur so prispevale tudi naše institucije in vlade. Davčne utaje, davčne goljufije, um, davčne oaze, um, izogibanje plačevanju davkov na takšen ali drugačen način. Vse to se je vzpostavilo in tako ukoreninilo, da tudi s um, tem besedilom ne bomo pripomogli k temu, da bi se kaj spremenilo. Hvala. Še zadnja pa gospa Lunaček za eno minuto. Hvala lepa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje tudi na tribuni. Po skandalu LuxLeaks, pri katerem je predsednik komisije Juncker, eh, ki je bil nekoč eh, predsednik vlade Luksemburga in je bil sam upleten v ta, to afero, je sedaj obljubil, da bo tukaj končno nekaj naredil proti temu. Registar in avtomatična izmenjava podatkov je prvi korak, vendar pa to ni dovolj. Javna uprava sedaj potrebuje denar, zato da lahko investira tudi v izobraževanje in v reformacijo davčnega sistema. Zato je za nas zelene jasno na evropski ravni in v Avstriji, da izrazimo jasen da z, eh, proti davčni tajni. Pa ne le za podjetja, kot to sedaj predlagajo, ampak tudi za zasebnike. Ni razumljivo, zakaj naj bi zasebniki lahko še naprej se izogibali davkom. In eh, tu gre za uh, goljufijo, utajo, izogibanje v veliki meri. Ta goljufija se mora zaključiti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj zaključujemo razpravo in besedo dajem komisarju Moskoviču, da povzame razpravo. Hvala. <clears throat> Ja, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, prav na kratko bi se želel najprej vsakemu izmed vas zahvaliti za vaše prispevke. Kaj sem si zapomnil? Nam najprej zelo podobna stališča vseh vas glede naših eh, želja, da bi vzpostavili to, kar bi bilo čim bolj pravično za Evropsko unijo, torej pregleden in eh, predvidljiv davčni sistem za naša podjetja in za našo unijo. Uh, davčnim upravam držav članic želimo tudi dati na voljo sredstva za izvajanje svojega poslanstva eh, ob spoštovanju zakonitosti, saj se je to izkazalo za mm, ošibljeno. In to je glavno sporočilo, ki je bilo tu predano. Če želimo, da ostane Evropa kredibilna na tem področju, bomo morali to doseči. Nekaj odzivov. Slišal sem kar nekaj pripomp in sicer glede tega, da so naši predlogi bistvenega pomena še zlasti za preglednost. Svežen, ki sem ga predstavil prejšnji teden, v tem smislu predstavlja novo obdobje za Evropsko unijo. Še nikoli niso bili predlagani tako ambiciozni koraki. Eh, ki gredo bistveno dlje od sistema, ki smo ga zastavili še leta 1977. Komisija pa namerava še pred poletjem predstaviti drugi svežen, v katerem bodo ukrepi za konkurenčnost in v katerem bodo predvidene nove etape za dosego večje konkurenčnosti in v zvezi s tem se nameravam posvetovati tudi z vami. Druga pripomba. Res je, da to, kar počnemo, ni namenjeno nam samim. To počnemo v svetovnem okviru, v okviru pobud, ki so bile sprijete na ravni G20 in želel bi si, da bi zagotovili sodelovanje tudi z drugimi evropskimi državami. Eh, kot ga imamo na drugih področjih. Naprimer, dogovor o izmenjavi bančnih podatkov, ki smo ga sklenili prejšnji teden tudi s Švico, to je prava revolucija, ki kaže na eh, ukinitev eh, davčne tajnosti v bližnji prihodnosti. In tretjič, lahko vam zagotovim, da sem odločen, da bom stvari premaknil naprej. Eh, in eh, ob tem nameravamo seveda upoštevati to, da javno mnenje danes več eh, ne tolerira tega, kar se dogaja, ne tolerira v taj goljufiji in uh, zato namerava komisija delati uh, v tesnem stiku z vami in vam prisluhniti. Uh, to je bistvenega pomena. Bistvenega pomena je naše sodelovanje tudi zaradi osveščanja javnosti glede situacije, v kateri smo in glede možnosti, da jo popravimo. Tako da mm, nestrpno pričakujem skupno delo z vami na tem področju. Hvala, sedaj pa dajem besedo poročevalki, gospod Kajli, za dve minuti. Hvala lepa vsem za vaše prispevke, predvsem poročevalcem v senci. Tako smo lahko postavili prednostne naloge in bomo lahko pripravili tudi spodbude za politike. Pri vseh temah nismo našli istega jezika, kot so tudi okoljska vprašanja ali pa kazalniki in potencijali za, eh, potencijali za spodbuditev rasti in eh, eh, delovna mesta. Tudi glede žvižgačev še moramo zadeve doreči. Zahvaljujem se komisarju gospodu Moskovičju, da, se, da nam je prisluhnil in tudi, da se je zavezal, da bo predstavil več pobudo junija. Upam, da nam bo prisluhnil tudi svet, saj ima Evropski parlament sedaj zelo jasno stališče. In v tem poročilu smo stvarili tudi podlago za davčno politiko, ki bo prijazna tudi podjetjem, ustrezna eh, in primerna. Eh, hvala lepa in upam, da bomo lahko sodelovali, da bomo v prihodnosti čimprej stvari premaknili na bolje. Hvala lepa, zaključujemo.